skupnostmi. To je država, ki bi morala biti na poti k demokraciji. Hvala. Hvala lepa, gospod komisar Levandovski. Prejeli smo šest predlogov resolucij. Razprava je zaključena. Glasovali pa bomo takoj zdaj. Kolegica Munise se želi izraziti v zvezi s poslovnikom gospod predsednik v zvezi z resolucijo o rusiji se strinjam z vami bi rada nekaj povedala. imamo eh, predlog spremembe osemnajst ta je kontroverzen besedo izvajati implement bi morali zamenjati z besedo sprejeti. Ja, aber wir haben keinen paragraphen achtzehn oder? frau kollegin ojuland kolegica ojuland k postopku morda se je nekaj izgubilo v eh, tolmačenju prisluhnila sem estonskemu tolmačenju in nisem slišala kar je rekel prejšnji kolega ali to lahko prosim ponovite eh, Frau Kollegin Ojuland, wenn ich Kolegica Ojoland. Kolegica Muniz Akviza želi pod točko 18 besedo sprejeti dodati. Morda je to zgolj eh, napaka v angliški različnici. V različici ali je v redu, če ustavimo besedo izvajati. Se strinjate s tem, kolegica? Vi imate pred seboj nemško različico, to je v redu, ampak v angliški različici piše izvajati, ampak morali bi dati sprejeti pravilen izraz je sprejeti. To se nanaša na angliško različico. Torej, če sem pravilno razumel, gre v angliški različici za to, da se morajo sklepi sveta sprejeti, ne pa izvajati. Ima kdo kak ugovor za to? Vidim, da ne. Potem pa bomo glasovali o takšni različici 18. točke. Torej, kdo je za? Proti? Ozdržani? Sprejet. 11 v treh delih. Prvi del, kdo je za? Proti? Ozdržani? Sprejet. Tretji del, kdo je za? Proti? Torej, sedaj smo pri tretjem delu. Kdo je za? Proti. Zdržani. Sprejet. Sedaj pa odstavek 18 o eh, eh, obliki, ki jo predlagala kolegica prej. Kdo je za? Proti. Zdržani. Sprejet. Eh, uvodna navedba J. Kdo je za? Proti. Zdržani. Sprejeta. Sedaj pa še glasujemo o celotni resoluciji. Kdo je za? Proti proti vzdržani. Vidim, da smo to soglasno sprejeli. Sedaj pa nadaljujemo z resolucijami o Azerbajdžanu, primer Ilgarja Mamadova. Mamadova. Tukaj imamo skupno resolucijo šestih eh, političnih skupin. Predlog spremembe ena, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeti. Sedaj pa glasujemo o tako spremenjeni rezoluciji. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejeta. Sedaj pa glasovanje o šestih predlogih eh, rezolucije o položaju muslimov v Rohingja. Imamo skupni predlog rezolucije šestih eh, političnih skupin. Odstavek 16, izvorno besedilo, kdo je za? Proti? Воздержание. Принято. 16. Предлог спомнил 1. Кто за? Против. Воздержание. Принято. Sedaj pa glasujemo še o celotni resoluciji, ki je bila tako spremenjena, torej pomensko glasovanje glasujemo. Ste vsi glasovali? ste vsi glasovali, prosim, da kartico omaknete šele potem, ko bomo zaključili s glasovanjem. Soglasno sprejeta resolucija, samo en vzdržan. Spoštovane kolegice in kolegi, zapisnik bo predložen v potrditev na začetku naslednje seje. Resolucije bomo posredovali osebam in inštitucijam, ki so omenjene v teh resolucijah. prekinjam sejo Evropskega parlamenta.